della commissione ECON di avviare. Glede na odločitev odbora ECON, da predstavijo medinstitucionalna uh, pogajanja, uh, glede uh, odločitve, ki je bila sprejeta na seji 1. februarja, nisem sprejel nobenih pripomb. Uh,